Nadaljevali bomo z zasedanjem. Rad bi vas obvestil o tem, da je pisna izjava za boj proti multipli sklerozi v Evropi